Oprostite, še glasovalno kartico moram pripraviti. Prosim tudi vas, da pripravite svojo glasovalno kartico. Skuzajte. Eko. Ok. Siete tutti bene. Allora. Torej, začenjamo. Želela sem vas vprašati, če ste prejeli priporočila koordinatorjev, ki so bila razdeljena. Koordinatorji so se sestali včeraj in sklepi so bili poslani, so vam bili poslani včeraj zvečer. Če nima nihče nič proti, jih bomo sprejeli. Prehajam na glasovanje. imamo glasovanje o poročilu Ernest Maragal, Ernesta Maragala, ki ga ne vidim, a da, da, da, tam si. Uh-huh. O tem, o polnomočenju deklic v EU z izobraževanjem. Uh, odbor je FAM, mm, odgovoren odbor je FAM. Rok za vložitev predlogu sprememb je bil 30. marec kar 42 predlogov sprememb smo prejeli. Če morda želi poročevalec pred glasovanjem kaj povedati, ne, kar glasujemo, ste prija pripravljeni, imate vsi kartico. V redu, začenjamo. Začenjamo s kompromisom 1. Za, proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo na predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani in sprejet. Predlog spremembe 5. Za, proti, zavrnjen. Kompromis 2. Za, proti, zdrž, um, sprejet. Predlog spremembe 12. Za, proti, sprejet. Ne, no, oprostite, kdo se vzdrži, da, sprejet je. Kompromis štiri. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 13. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 15. Za, proti, vzdržani, sprejet. 16. Za, proti, vzdržani, sprejet. 18. Za, proti, vzdržani, sprejet zdržani, sprejet. Predlog spremembe 20 za, proti, zdržani, zavrnjen. 22. Ne, oprostite, ta je brezpredmeten. Predlog spremembe 25 za, proti, zdržani, zavrnjen proti vzdržani preverjanje. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. oprostite, slabo, očitno sprejet, očitno sem slabo videla. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet tukaj bi želela preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet z enim glasom. Več. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti proti, vzdržani, zavrnjen, 29 za, proti, vzdržani, sprejet, 30 za, proti, vzdržani, sprejet, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 33 za, proti, vzdržani, sprejet, 34 za, proti, vzdržani, sprejet, 34 za, Oprostite, napaka. Zmotila sem se. 32 sedaj imamo glasovanje po delih. Sglasujemo v prvem delu za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa 33 znova za proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, sprejet. 37. Glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti proti. Preverjanje. Ne, ne, preverjamo. Glasujemo. Glasujemo o drugem delu. Glasujemo. Torej glasujemo. konec glasovanja. Hm. Torej, zavrnjen. Na, ni delovala vaša kartica? Ne, ne. Nekdo je nekoga nadomeščal in torej ni mogel glasovati. Torej, prav tako. Ne, zavrnjene. Prav je tako prišlo je do neke zamenjave. Je v redu? Da. Sicer bi bil nekdo več, kaj ti vi ste nadomeščali kolega, ki je pravkar prispel in on ni mogel potem glasovati. Torej, torej je tako prav. Sedaj pa predlog spremembe 38. Glasovanje je bilo, eh, torej izid je bil eh, mm, enak, kajti kolega in zato je zavrnjen, kolega, ki je pravkar prispel, ni mogel glasovati, zaradi tega, ker je glasovala kolegica na mesto njega, ampak tudi ni glasoval, zato je vse pravilno. To sedaj imamo pravilno število brez nadomeščan. Če želite, lahko ponovim, ampak mislim, da je bilo vse pravilno kolega ni glasoval, kaj ti namesto njega je glasovala njegova namestnica in prosili smo ga, da ne glasuje, ampak tudi ni glasoval. Lahko še enkrat ponovimo, ampak bilo je vse pravilno. Ni nikakršne težave. Nadaljujemo. 38. Spremenjen z ustnim predlogom spremembe 1. Za, proti, vzdržani, sprejet. 39. Za, proti, vzdržani, sprejet. 40, ki ga spremenja ustni predlog spremembe, 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 41. Za, proti, vzdržani, sprejet. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa še končno glasovanje o celotnem poročilu. Za elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. V redu. Sprejeto za 22 glasovi, 2 proti, eden se je vzdrževal. Čestitam poročevalcu, hvala za dobro upravljeno delo. In hvala tudi poročevalcem v senci prehajamo na poročilo Ilhana Ključuka o vzpostavitev konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje. Glasujemo. Kompromisni predlog ena poročevalca za proti vzdržani sprejet. Predlog sprememba dve za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe tri za proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2, za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe 1, predlog spremembe 5, ki ga spremenja ustni predlog spremembe 1, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 7, za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet, deset, za, proti, vzdržani, sprejet, enajst, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis sedem, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis šest, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 15. Za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 4. Za, proti, zdržani, sprejet. Prehajamo na predlog spremembe 18 na naslednji strani. Za, proti, zdržani, sprejet. 19. Za, proti, zdržani, sprejet. 20 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 24, ki ga spremenja ustni predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, preverjanje glasujemo konec glasovanja zavrnjen kompromis 3 za proti zdržani sprejet predlog spremembe 26 za proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 30. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 35. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37. Za, proti, vzdržani, sprejet. 38. Za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen. Preverimo elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet je bil z enim glasom več. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani, sprejet štirideset za proti vzdržani sprejet dvainštirideset za proti vzdržani sprejet triinštirideset za proti vzdržani sprejet oseminštirideset za proti vzdržani sprejet devetinštirideset za proti predlog spremembe sprejet 50 za, proti, vzdržani, sprejet 52 za, proti, vzdržani, sprejet 53 za, proti, vzdržani, sprejet 54 za, proti, vzdržani, sprejet 55 za, proti, vzdržani, sprejet končno glasovanje elektronsko glasovanje glasujemo konec glasovanja sprejet z dvaindvajsetimi glasovi štirimi proti in nobenemu zdržanemu gospodu Kjučuku čestitam in tudi poročevalcem v senci. Sedaj prehajamo I don't find it sì. alle, alle proposte di prehajamo na predloge mnen osnutke mnen začenjamo z poročili kolegov najprej z kolegom Zdrojevskim ki je pripravljalec mnenja o proračunu za leto 2016. S tem, eh, torej, to poročilo bomo začeli z mandatom za proračun za leto 2016. Poročevalec je Andrzej Trojevski in komisija bo koncu maja pripravila osnutek proračuna in glasovali bomo na hedanju julija besedo bi predejala najprej gospodu Zdrojevskemu, potem pa še poročevalcem v senci. Torej, potem poročevalcem v senci in potem vsem kolegom, ki bodo zaprosili za glas eh, za besedo. Izvolite, gospod Zdrojevski. Najlepša hvala, gospa predsednica. Osnutki, mnen, ki, osnutek mnen, ki sem ga pripravil, je zelo kratek in, eh, in zagotovil sem, da vsebuje predloge, ki ste mi jih predlagali kolegi na različnih razpravah. Ima vsebuje pet glavnih točk. Prvi je. Je kakšna težava z tolmačenjem v nemščino? The Deutsch translation. Okay. Please, please continue. Izvolite. Torej, začel sem počasi, zato da lahko najdete, torej, da se lahko prilagodite pet glavnih točk. Prve so programi Evropske unije in to, da bi morali imeti na voljo dovolj sredstev. Kaj ti razlika med obveznostmi in denarjem, ki se pošlje za, predlog, za programe, ne zadošče. Torej, ta razkorak je zelo velik in to sem poudaril v svojem poročilu in to nas skrbi, da se bo ta situacija ponavljala v novih programih, zlasti pri Eh, Creative Europe in Erasmus. In zato prosim, da bi spoštovali institucije Evropske unije in tudi vse tiste, ki so udeleženi v teh programih. Skušal sem omeniti najbolj ranljive programe. Drugič, eh, eh, sporočila Evropske unije morajo zagotoviti dialog z državljani. Treba je povdariti pozitivno ulogo, panevropskih eh, medijev, recimo radija in njihove vloge. In poudaril sem tako nacionalne kot lokalne medije. Potem tretjič govorimo o kulturni diplomaciji eh, z sosednjimi državami in o strategiji, da bi uh, Eh, podpirali mlade umetnike in kulturne delovce pri pripravi kulturnih in izobraževalnih projektov. Tukaj sem tudi skušal navesti, eh, torej vključiti komentarje, ki ste jih podali, to, da je treba promovirati kulturne programe znotraj in zunaj Evropske unije. Potem smo poudarili o tem, da je treba pogledati um, omejitve pri majhnih projektih. Tveganje povezano s temi je, da bo prišlo do rezov v kulturnem sektorju. Specifično poudarjam potrebo, da moramo biti prožni, ne pa zapirati vrat ljudem v obraz in njihov dostop do izobraževalnih projektov zaradi proračunskih omejitev. In pozivam tudi k proračijskim ukrepom za boj proti brezposelnosti mladih. To je tema, ki se vedno ponavlja. Poleg tega govorim tudi o priporočilih parlamenta in um, pogled na, e, na, torej na m, mm, izobraževalne potrebe mladih. ESF bi moral upoštevati tudi kreativne industrije, izobraževanje mladih in te sektorje. To so sektori, ki lahko pozitivno vplivajo tudi na gospodarsko rast. Lahko vam podam nekaj pozitivnih informacij. Mladi, torej upošteva se to, da bi Eh, vključili tudi načrt za mlade v Junckerjevem eh, strateškem načrtu. In najprej bomo glasovali julija, torej končno glasovanje bo julija, še prej pa bo glasovanje junija. Hvala, gospod eh, Zdrujevski. Gospod Trupel, gospod Trupel, najlepša hvala poročevalcu mislim, da bi bilo dobro glede politike komuniciranja, da bi omenili tudi euro network, ki mora dobiti zadostna sredstva. To, je bil, to vprašanje je bilo že načeto, vendar pa bi morali zagotoviti, da komisija zajamči, da ne bo prišlo do slabega, torej do negativnega razvoja in da bo dobila dovolj sredstev. In potem poleg tega mislim tudi, da ko govorimo o izvajanju Erasmusa, sem nedavno slišala o primerjih, da kar zadeva izobraževalnega dela Erasmusa, da se financirajo samo veliki šolski projekti, ne pa tudi majhni. In to mislim, da ni v našem interesu, kaj ti tako bomo dosegli manj ljudi. In v tem proračunskem poročilu bi lahko komisiji jasno povedali, da bi tukaj hoteli videti drugačno uh, ravnovesje in da tudi projekti majhnih šol, uh, so v, eh, torej, da se osredotočimo tudi na projekte majhnih šoli, ne samo velikih. Honorable Morgano. Gospod Morgano. Prostite, to je red, ki smo ga dobili um, gospod je kavalier, torej gospa ima prednost. Želela sem najprej dati besedo poročevalcem v senci, zaradi tega sem tako postopala. Ehm, Najlepša hvala. Pravzaprav sem želela podpreti to, kar je pravkar povedala gospa Trupel potrebujemo strukturirano financiranje brez uh, teh letnih nihanj. Komisija eh, se zdaj, sedaj osredotočila na enoletno proračunsko obdobje, po mojem bi se morali vrniti k eh, prvotnemu načrtu, kajti potrebe so še zmeraj iste, kot so bile. To je pomembno za majhna in. Uh, srednje eh, velika podjetja, ki na ta način lahko prejemajo informacije, ki jih sicer eh, ne bi mogla prejeti. Kar pa zadeva izvajanje programov, mislim, da nasplošno obstaja tendenca eh, po financiranju velikih projektov. Medtem, ko ni dovolj sredstev za majhne projekte, ki pa imajo veliko večji razpraševalni učinek. V odboru smo večkrat dejali, da se želimo osredotočiti ravno na majhne projekte. To velja tako za program eh, Evropa za državljanke in državljane, eh, to se nanaša tudi na vse eh, programe izmenjav. In ko govorimo o izvajanju, bi se morali osredotočiti tudi na to in morali bi pripraviti poročilo na to temo, ampak to je zdaj že prvi eh, korak v pravi smeri. Povdariti moramo, da se zauzemamo za majhne projekte. Hvala, gospod Morgano. Najlepša hvala. Morda se ne strinjam s tem, kar je povedal poročevalec, ki se mu zahvaljujem in tudi. Um, tisti ki so govorili pred mano so šli v to smer. Omenil je ključne točke za proračun leta 2016, ki zadevajo naš odbor in na politični ravni prav zaradi tega, kar smo večkrat slišali v tem odboru, je pomembna kompaktnost tega odbora, usklejenost odbora za to, da bi čim več pozornosti namenili kulturi in izobraževanju tudi zato, da bi živili gospodarsko rast. Eh, predlogi spremembe, ki jih bom podal, bodo eh, namenjeni dopolnitvam, ki grejo v smer tega, kar je povedal poročevalec. Menim, da je potrebno več pozornosti nameniti dejstvu, da ne smemo več uh, prihajati do razkoraka med obveznostmi in uh, prevzetimi obveznostmi in plačili za evropske državljanje v okviru recimo Erasmusa. To, kar se je dogajalo v preteklosti, ni sprejemljivo, gre na škodo uh, Eh, državljanom in družinam teh otrok, pa tudi na škodo podobe Evropke. In seveda sedaj ni trenutek, da bi izgubljali verodostojnost. In potem naslednja točka, ki, je tre, ki jo je treba poudariti, zagleda, eh, zadeva Evropski sklad za investicije ta bi moral biti usmerjal na projekte na eh, področju raziskav in razvoje eh, digitalnega izobraževanja, kulture, eh, kreativne industrije in tako dalje. To je Peter že večkrat omenil in mislim, da se s tem lahko strinjamo. V tej luči in če pogledamo projekte v okviru kulture in izobraževanja in njihov učinek na dolgi trm, na dolgo obdobje, eh, je poročevalec omenil, da bi lahko presegli trenutno situacijo Evropskega sklada za investicije. Kot je povedala kolegica Zabal, bi predlagal, da vsaj naložbe držav članic v izobraževanje niso, po, ni, se ne upoštevajo v uh, Eh, pri, pri, proračunski primankljaj znotraj pakta stabilnosti. Vem, da je to nekoliko sporno, vendar pa bomo morali se odločiti za določene prioritete. Kar zadeva socialiste in demokrate, so to ključne investicije za oživitev gospodarske rasti in zaradi njihovega strateškega vpliva na dolgo obdobje jih je treba obravnavati ločeno. Poleg tega je treba oblikovati zakonodajno zakonodajo in pri tem upoštevati tudi skupno kulturno dediščino, ki je lahko materialna ali nematerialna in predstavlja zgodovino identitete, pa tudi sodobno zgodovino evropskega naroda in treba je upoštevati tudi njen velik eh, gospodarski potencial. Zato mora Evropa odločno podpreti vsem oblikam eh, upoštevanje te dediščine. In zato bom pripravil nekaj predlogov sprememb, ki, kjer bomo, po mojem mnenju, zelo lahko to našli skupni jezik. Hvala, gospa Tom. Ljuit, sedaj pa ima besedo gospod Maragal. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo na kratko. Ne bom ponavljal vsega tega, kar smo že slišali. Popolnoma se strinjam z razmišljanjem Helge Trupel. Pet zadev je po mojem pomembnih in zagotovo se bomo glede tega uspeli dogovoriti v okviru tega mnenja. Kot prvo, popolnoma se strinjam s tem, kar pravi poročevalec. Biti moramo dosledni pri proračunskih kompromisih, da se bodo ti potem izvali tudi v praksi, da bo vzpostavljeno ravnotežje tudi med prozetimi obveznostmi in plačili, še zlasti na področju izobraževanja, na področju kulture, omenili ste program Erasmus, tu je treba zagotoviti stalno financiranje. Potem druga zadeva, ki je prav tako povezana z izobraževanjem. Vsi programi znotraj Erasmusa, pa tudi širše izven Erasmusa, so pomembni. Sam sodijo tudi programi poklicnega usposabljanja, pomembno je vprašanje mobilnosti, s tem bomo tudi zmanjšali regionalne razlike, zato je to pomembno po mojem mnenju. Naslednja zadeva, tradicionalna na področju izobraževanja, pripravlja se tudi pregled bolonskega procesa vseh programov, ki se izvajajo na področju izobraževanja. To je pomembno v okviru bolonskega procesa. Četrta zadeva, kulturna dediščina. To bi morali povezati z kulturno diplomacijo, kot je rekel že poročevalec. To je res nujna tema. Dejstvo je, da prihaja do uničevanja kulturne dediščine, zato je treba na tem področju nekaj storiti. Zaščititi je treba kulturno dediščino, kulturno diplomacijo je treba izvajati v odnosu tudi do tretjih držav, da bodo vsi zaščitili svojo kulturno dediščino. V evropskem proračunu bi morali upoštevati tudi to prednostno nalogo. Še zadnja zadeva. To pa se mi zdi je povezano z reformo avtorskih pravic, ki se trenutno izvaja lahko bi prišlo do dolgoročnega stranskega učinka pravzaprav, pa tudi kratkoročno se bo to odrazilo. Namreč za mlade, za mlade ustvarjalce bomo morali zagotoviti več sredstev. To bi bilo dobro specifično omeniti v tem mnenju. Pa še nekaj. Proračun za izobraževanje in kulturo bi morali bolj odločno zagovarjati tudi v okviru Junkerjevega načrta tako da bo imel večjo vidnost in prepoznavnost, kot jo ima trenutno. Tom, res... Videla sem kolegico Tom, ki pa je znova izginila. Žal mi je. Nihče več ne prosi za besedo. Ali se morda želi oglasiti komisija? Je kdo tukaj od komisije? Ne, ni nikogar. Torej, lahko sama povem nekaj besed seveda vem, da ni veliko prostora pri pripravi poročila. Mislim, da so mm, glavne točke dobro opredeljene. Leta 2016 bi moral začeti veljati nov jamstveni sklad za program Kreativna Evropa in bi bilo koristno to omeniti. Vemo, da komisija do konca leta bo pripravila prvi razpis in morda bi bilo to dobro uh, omeniti. Druga pomembna zadev pa je um, omemba Evrope za Evrope državljanov in pomembni so tudi pobratenja šol in tako dalje. Uh, Potem se strinjam z zaskrbljenostjo nekaterih kolegov, vendar pa mm, je za to kriv res, do katerega je prišlo mm, pre, v preteklosti eh, pri, za področje komuniciranja in mislim, da prihaja še do drugih rezov, tudi pri recimo Euronews in tako dalje. Zato bi bilo treba pozvati Eh, k povrnitvi sredstev za komuniciranje. In julija upam, da bomo imeli zaslišanje direktorja za komuniciranje, kajti želeli bi razumeti dobro, kakšna je strategija komisije na tem področju. In strinjam se z vprašanjem eh, strukturnih skladov eh, velikih in majhnih. Pri umestnem poročilu bomo lahko skušali to dikcijo spremeniti. Pomembno pa je tolmačenje, govorila sem že z gospodom eh, Zdrojevskim, o pragu petih milijonov. Torej tukaj gre za dve ločeni zadevi. Gospod Zdrojevski, izvolite. Najlepša hvala. Želela sem, želel sem se vam zahvaliti za vse komentarje. Nekaj sem jih slišal že večkrat in zelo sem mm, pozitiven. Druga, kar zadeva potrebo po izboljšanju politike komuniciranja, je treba recimo dodati projekte, kot je Euronet in to se tesno navezuje s tem, kar sta povedali gospe Kosta in Trupel. Pričakujem vaše predloge sprememb, želel pa bi poudariti naslednje. To mislim, da je za nas zelo pomembno. Prvič. Včasih izgubljamo iz pred oči proračunske omejitve. Recimo, uh, nagrada Lux je zelo pomembna eh, za nas in zelo smo ponosni, vendar pa jo je ogrozil nek drugi odbor, ne bom povedal več o tega. In zato pozivam vse vas, gospe in gospodje, da je treba resnično spremljati, da naš odbor se ukvarja z seveda kulturnimi zadevami, ne smemo pa izpred oči uh, izgubiti proračuna. Drugič, bil sem minister za kulturo kar nekaj let in po mojem mnenju je nesprejemljivo, da zlasti na področju izobraževanja to, da se obveznosti ne izpolnjujejo in ne izplačujejo. To spod, spodkopava zaupanje. In Povdarjam tudi, da nas skrbi, da tukaj ni nobenega predstavnika komisije, vendar pa resnično upam, da bodo naši, uh, naši pripombe prišle do njih in da bodo na, na, prisotni na naslednjem sestanku. Tudi sama bi prosila komisijo, da se udeležuje sestankov, kaj ti, tako si lahko izmenjamo mnenja in to je uh, moj poziv. Strinjam se tudi z pozivom poročevalca in kolega Morgana, da ta odbor uh, mora uh, podrobno splenja, spremljati tudi proračun, kaj ti prišlo je do zmanjšanja sredstev za Erasmus in za ustvarjalno Evropo in tako dalje. In potem uh, vemo za uh, to, da je prišlo tudi do rezov pri Evropi za državljane in tako dalje. In resnično moramo spremljati delo tudi drugih odborov. Veste, da sem sama si zelo prizadevala za nagrado Lux, tudi s podpredsednikom Tajanjem in tako dalje. Torej, mi smo naredili svoje, eh, svoje delo in tudi poročevalec pri odboru koncem sodelovala. Morda je prišlo do nekakšnega um, preprerasporeditve med skupinami. Želela bi povedati, da 16. junija bomo glasovali o tem. Rok za predloge sprememb je 12. maj do 12. in torej uspešno delo vsem, ki se boste s tem ukvarjali. Prosimo, scusate, alla prossima um, relazione. Ecco la collega Sedrova. E, prehajamo na poročilo mihaele šojdrove spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja. kolegica šojdrova je poročevalka na področju podjetništva mladih marca smo imeli zanimivo delavnico, kjer so predstavniki komisije in zunani strokovnjaki nam podali sliko, sedaj bi besedo predala kolegici, potem poročevalcem v eh, senci in potem drugim kolegom. Že sedaj povem, bomo glasovali 14. julija in rok za odajo predlogu spremembov je 12. maj do 12. Izvolite, kolegica. Děkuji, vážená paní předsedkyně, děkuji za udelení slova. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala, da ste mi dali besedo. Rada bi se vam prisrčno zahvalila, kajti v veliko veselje mi je, da sem lahko poročevalka za to temo. To je vsekakor zelo pomembna tema. Spodbujanje podjetništva preko izobraževanja je zelo pomembna eh, tema. Spada v področje izobraževalnih sistemov, gre za to, da pomagamo mladim pri spopadanju s problemi, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Še prav posebej gre tukaj za eh, težave pri iskanju zaposlitve. Podjetniško izobraževanje je tema, ki eh, še ne uživa eh, dovolj pozornosti. To bi morala postati prednostna naloga tako v programih Evropske unije, kakor tudi v nacionalnih programih. Imeli smo možnost, da preberemo različne študije, gospa predsednica pa je govorila tudi o delavnici, kjer so bile te študije predstavljene. Te študije kažejo, da se lahko podjetništva naučimo, da se lahko naučimo podjetniškega duha in zato je potrebno tudi ustrezno izobraževanje. K temu pa ne spada le študij, ampak tudi nabiranje praktičnih izkušenj v različnih eh, tudi nevladnih organizacijah, gre za sodelovanje z univerzami in eh, nekatere države so že naredile kar eh, nekaj dobrih korakov v tej smeri. To poročilo je povzetek vseh eh, dosedanjih dokumentov, ki obstajajo na ravni Evropske unije, na ravni komisije, sveta in parlamenta. Gre torej za različne dokumente, ki se vežejo na to temo. Ne želimo vsega ponavljati, ampak se vežemo na dokumente, ki so že bili sprejeti v svetu in v parlamentu. Evropski parlament ima sicer omejene pristojnosti na tem področju, tako kot Evropska unija na splošno, kajti Evropski parlament ne more sam posegati v eh, izobraževalni sistem v državah članicah, lahko pa eh, poda spobude, eh, spodbude za določene spremembe. In enako velja tudi za podjetniško izobraževanje. Zravno zaradi tega predlagamo Evropski komisiji, da se pri svojem delu v veliki, veliko večji meri osredotoči na temo podjetniškega izobraževanja. Predlagamo eh, tudi finančne programe eh, podpore za recimo program Erasmus. Eh, predlagamo tudi, da Evropska komisija Eh, poskrbi za eh, prihodni okvir po letu 2020. Do leta 2020 že imamo določene eh, programe in te programe v manjši ali večji meri uporabljajo tudi različni izobraževalni sistemi v državah članicah. Nas pa zanima obdobje po letu 2020. Gre torej za vprašanje prihodnosti, za vprašanje perspektive podjetniškega izobraževanja. Pri podjetniškem izobraževanju eh, pravzaprav ne gre za to, da bi zgolj izobraževali podjetnike. Gre za izobraževanje o samostojnosti, o, o eh, financah, o neodvisnosti ne gre za to, da bi pričakovali, da bodo ti absolventi kar takoj postali podjetniki, ampak gre za podporo izobraževalnim sistemom v državah članicah. Na ta način eh, želimo, da bi mladi eh, pridobili veščine, ki bi jim eh, pomagale, razviti eh, sposobnosti, ki jih podjetniki potrebujejo. Zahvaljujem se vsem eh, sodelavcem eh, in pa poročevalcem v senci, ki so mi pomagali pri pripravi tega poročila. Zelo vesela bom tudi vaše, vaših nadaljnih prispevkov. Z vašimi predlogi bo to poročilo postalo dobro poročilo Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospa, za to predstavitev. Sedaj pa kolega Dragičič. Ja, najlepša hvala, dragi kolegi. Pozdravljam to poročilo, ki ga je predstavila gospa Šojdrova in uh, mislim, da je upravila uh, eh, izjemno dobro delo. Podjetniško izobraževanje je že uh, pomemben del politične strategije na ravni Evropske unije. Uh, to dimenzijo moramo še ukrepiti, postati mora jasna prednostna naloga eh, v vseh eh, izobraževalnih sektorjih, eh, kajti to mora biti ena izmed prednosti pri izobraževanju evropskih državljanov. Evropski državljani potrebujejo podjetniški duh. Strinjam se s poročevalko, da je potrebno sprejeti široko definicijo veščin, ki so potrebne eh, za pridobitev tega eh, podjetniškega duha. Seveda potrebujemo tudi dolgoročni izobraževalni okvir. Ustrajati moramo pri široki definiciji eh, podjetniškega izobraževanja pri tem se ne moremo osredotočati zgolj na ustanavljanje podjetij, ampak na, širše, pridob, na širšo pridobitev kvalifikacij, eh, ki so pomembne tudi za osebni razvoj. Evropska komisija eh, govori eh, predvsem eh, o viščinah in manj o kvalifikacijah. To bi lahko ukrepilo produktivnost, ukrepilo bi lahko tudi konkurenčnost. Naše razumevanje podjetništva lahko predstavlja gonilo rasti razvoja in ustvarjanja novih delovnih mest, je pa tudi ključnega pomena za trajnost krati prispeva k osebnemu zadovoljstvu in pa k osebnemu razvoju. Zaradi tega še prav posebej eh, poudarjam, da je potrebno ohraniti to široko definicijo podjetniškega izobraževanja, pri čemer je vedno potrebno upoštevati eh, posameznika. Na ta način bo podjetništvo postalo bolj vključujoče. In na ta način eh, bo lahko več deležnikov izkazalo podporo temu projektu. Naši predlogi sprememb se bodo predvsem osredotočili na socialno podjetništvo v izobraževanju, na pridobitev veščin eh, v obliki neformalnega izobraževanja na eh, ranljive in eh, zapostavljene eh, skupine, na potrebo po vzpostavitvi partnerstev in pa medsektorskega sodelovanja in na potrebo po obsežnem političnem okviru na evropski in pa nacionalni ravni. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z gospod Šojdrovo in z drugimi poročevalci v Senci pri pripravi tega pomembnega poročila. Hvala lepa za vašo podporo. Grazie, kolega Kjučuk. Hvala lepa, kolega Kičuk. Hvala lepa, gospa predsednica. Dragi kolegi, tudi jaz bi rad čestitev gospe Šojdrovi za dober pristop k tej eh, temi. Rad bi dodal tudi nekaj pripomp. Zelo dobro ste predstavili pomen eh, podjetniškega izobraževanja za mlade. Mislim pa, da bi morali jasneje izpostaviti uh, ulogo uh, podjetniškega uh, oziroma praktičnega pridobivanja znanja, kajti mislim, da ste preveč poudarka dali zgolj izobraževanju. Seveda je pomembna tudi krepitev neodvisnosti mladih in zato bi rad izpostavil tudi ulogo uh, izobraževalnega kadra, ki ima velik vpliv na mlade. Mislim, da je pomembno, da izberemo različne pristope za pomoč eh, mladim podjetnikom, ki eh, se morajo spopaditi z vrzelmi pri opravljanju svojega dela. Zato potrebujejo nadaljne izobraževanje, spremljanje in pri tem moramo pomagati predvsem tistim mladim, ki si želijo postati podjetniki. Podjetniško izobraževanje predstavlja pomembno gonilo za ustvarjanje rasti in pa novih delovnih mest. Na ta način lahko ustvarimo nova podjetja in pa nova delovna mesta. Vendar pa bi rad v večji meri poudaril uspodbujanje izmenjave najboljših praks med državami članicami, ki so že vključile podjetniško izobraževanje v svoj učni načrt in ki vzpodbujajo podjetništvo med mladimi. Poleg tega pa bi morali te države sodelovati tudi z državami, ki ta sistem šele uvajajo. Najlepša hvala, kolegica Trupel. Hvala lepa, hvala lepa tudi gospe Šojdrovi za to poročilo. Rada bi eh, povdarila to, kar so povedali eh, že moji predhodniki, da je podjetništvo zelo pomembno in da mora biti eh, del izobraževalnega sistema. Eh, podjetniško izobraževanje mora biti vključeno v vsa naša prizadevanja, je namreč pomembno za ustvarjanje novih podjetij. Ampak, če se ogledamo izkušnje v tistih državah članicah, ki so uspešne na tem področju, lahko vidimo, da e, imajo te države poleg kulture podjetništva tudi kulturo pozitivnega poraza. Torej, nič hudega ni, če ti spodleti, nič hudega ni, če ti ne uspe že prvi projekt in zato mislim, da moramo to vključiti v naše poročilo. Namreč neuspeh je del e, te kulture podjetništva. In to mora biti nekaj sprejemljivega uh, in nekaj, kar predstavlja element um, tega podjetniškega izobraževanja. Kolegica Kamerevert, hvala lepa. Hvala lepa tudi poročevalki za njene predloge. Rada bi izpostavila nekaj točk tudi v programu Erasmus imamo element, ki se imenuje, mislim, da Erasmus plus podjetništvo in to je del programa, ki ga številni še ne poznajo dovolj dobro. In eh, komisija je dejala, eh, da si želi, da bi bil ta eh, element programa bolje poznan in da bi ga znali bolje izkoriščati. To je torej novi element programa programa Erasmus, ki bi ga morali v večji meri eh, uporabljati. Zato mislim, da moramo dati povdarek eh, temu eh, delu programa. Poleg tega vam lahko glede na izkušnje iz svoje domovine povem tudi, da obstaja cela vrsta pozitivnih primerov uh, v. Uh, šolah. Eh, namreč eh, veliko eh, je bilo že ustanovljenih podjetij v okviru šole, tako da potem dijaki oziroma študenti upravljajo podjetniško dejavnost v okviru šole. Ravno zaradi tega je tako pomembna izmenjava izkušenj pri uspodbujanju eh, podjetniškega duha. Rada pa bi podala tudi nekoliko bolj kritično pripombo. Pri vseh predlogih moramo ohraniti tudi ravnotežje. Ne moremo se osredotočati eh, zgolj eh, na dobičkonosno plast izobraževanja, zgolj na gospodarske elemente. Eh, potrebno se osredotočiti tudi eh, na druge elemente, kot recimo na komunikacijo. Eh, včeraj smo se recimo pogovarjali o primeru Mačarske, torej potrebno je ohraniti ustrezno ravnotežje. In še zadnja točka. V šolah ugotavljamo, da bo potrebno storiti še kar precej glede izobraževanja učiteljev. Učitelji lahko poučujejo učence o podjetništvu, če, tudi sami, če tudi sami imajo ustrezno znanje na tem področju. In vedno pogosteje ugotavljamo, da po eh, klasičnem izobraževanju učitelja od njih težko pričakujemo, da bi imeli kakšne koli praktične izkušnje z tega področja. Učitelji se pogosto izobražujejo in se potem vrnejo nazaj v šolo, kjer poučujejo torej učitelje, je potrebno uspodbuditi, da pridobijo ustrezno znanje tudi na tem področju, na področju podjetništva, vedeti morajo, kako izgleda delo v eh, podjetju. To ni ključnega pomena le za uspodbajanje. Eh, za, uh, eh, Vzpodbojanje podjetniškega duha, ampak tudi zato, da lahko uh, učitelji potem uh, učencem predstavijo podjetništvo kot uh, takšno, kajti če uh, greš uh, iz šole nazaj v šolo po zaključenem izobraževanju, potem uh, težko predstaviš praktično plat podjetništva. Torej, učitelji bi ravno tako morali opraviti prakso v podjetju. Na ta način bi pridobili določeno praktično znanje in to bi seveda prispevalo k temu, da bi lahko bolje posredovali svoje znanje učencem. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica Libačka. Najlepša hvala. Tudi pač jaz bi se rada zahvalila gospe Šojdrovi, ne le za to poročilo, ampak tudi za to, da se uh, je pričela ukvarjati s to tako zelo pomembno temo. Le osem držav članic se pravzaprav uh, ukvarja z tem področjem in to uh, kaže tudi na to, koliko dela nas še čaka. Jaz sem bila na polskem odgovorna za področje izobraževanja in že leta 2008 smo vključili ta podjetniški duh v naš izobraževalni sistem. Pri tem se moramo osredotočiti predvsem na dve točki. Kolegica Kamerovet je o tem eh, že spregovorila. Najprej je potrebno prepričati eh, izobraževalni kader, kajti če ta kader ni prepričan v eh, pomen eh, podjetništva, če ne verjame v podjetništvo, potem je to znanje težko posredovati naprej. Poleg tega se moramo sredotočiti tudi na programe, kot sta recimo Erasmus in Erasmus. Že poročevalka je dejala, da je eh, potrebno obravnavati podjetniški duh, eh, ki obsega številne eh, veščine in spretnosti, gre ne le za podjetništvo kot takšno, ampak tudi za kreativnost, za to, kako se odzvati ehm, v situaciji, ki je ne pričakuješ in tako naprej. Gre torej za širšo razumevanje podjetniškega duha. Poleg tega eh, bi rada spregovorila še o predlogih sprememb, eh, ki jih nameravamo podati. Eh, torej, podjetniškega duha ne smemo pozabiti tudi v visokošolskem izobraževanju. In glede na to, da ste mi že dali besedo, bi rada dodala še naslednje. Z velikim veseljem vam lahko sporočim, da je naše prvo poročilo na temo bolonskega eh, procesa že doživelo prvi uspeh. Ministri za izobraževanje so me včeraj opozorili na to, eh, da bodo eh, diplome sedaj avtomatično priznane v vseh državah članicah Evropske unije. To je bil velik uspeh za nas. Torej države Beneluxa so se o tem že sporazumele. Tutto perché sono certa che il nostro... Hvala lepa. Že eh, to, da je bilo naše eh, poročilo eh, sprejeto s tako veliko večino v parlamentu, je bila dobra strateška poteza. Čuli. Uh, hvala lepa, hvala lepa poročevalka. To je bila odlična razprava. In eh, mislim, da, sm, da se vsi strinjamo, da eh, vemo, kako zelo pomembna je podjetniška dimenzija v izobraževalnem sistemu. Na ta način bomo lahko zagotovili boljšo prihodnost. Jaz sem bila podjetnica vse svoje življenje. Gre eh, za uh, uresničevanje idej, gre uh, za to, da prepoznamo pomankljivosti eh, v družbi in zaradi tega pozdravljam širšo definicijo ehm, tega podjetniškega duha in pozdravljam tudi socialno agendo. Mislim, da so otroci rojeni z eh, določeno eh, stopnjo radovednosti, ki bi jo lahko imenovali tudi podjetniški duh. Če opazujete otroke, ko se igrajo, vidite, da so precej podjetniški eh, v svojem odnosu do drugih otrok in to lahko opazimo že eh, celo pri eh, predšolskih otrokih. V svojem volilnem okrožju sem obiskala kar nekaj šol. In uh, v Boliviji uh, sem uh, obiskala uh, šole, kjer uh, otroci uh, celo pomagajo pri proizvodni uh, čokolade. In uh, to je zelo zanimiv proces uh, za otroke. Ugotovijo, kdo kaj počne, uh, kako poteka celoten postopek in uh, tukaj gre za zelo pomembno dimenzijo v izobraževanju mladih. Poleg tega je pomembno tudi razumevanje organizacij, eh, ki delujejo eh, na tem eh, področju. Govorim o zadrugah in podobnem. Potem pa je tukaj še alternativni trgovinski mandat. Eh, to je eh, projekt, eh, ki ga je ta parlament potrdil preden sem prišla sem. Govori pa o pravičnosti, o pravičnosti in pa socialni dimenziji. Letošnje leto je leto razvoja in zato je to še toliko bolj pomembno ko pripravljamo poročila, ko podajemo mnenje, ne smemo pozabiti na revščino v državah, pozabiti na to, eh, kako lahko uporabimo eh, to, kar tukaj počnemo eh, in s pomočjo tega širimo najboljše prakse. Hvala lepa, kolega Nekov. Najlepša hvala. kolegi govorijo o podjetništvu in zato sem se javil k besedi, kajti to je po mojem mnenju zelo pomembna tema. Na podjetništvo ne smemo gledati kot na predme, predmet v šoli. To bi, morala, uh, to bi moral biti več disciplinarni predmet, ki bi ga imeli tako v šolah, kakor tudi na univerzah. Tukaj gre za eh, razvoj lasnosti, ki so zelo pomembne tudi za eh, zasebno življenje. Seveda to seboj eh, prinaša tudi gospodarske prednosti. Ampak s pomočjo podjetništva bi lahko mladi razvili različne veščine, lahko bi razvili disciplino, vzpostavili samozaupanje in to so vse lasnosti, ki jih potrebuješ tudi v zasebnem življenju. Potrebno je razlikovati med tem, kar se dogaja v Evropi in pa v ZDA. V Evropi mladi, ki želijo postati podjetniki, predstavljajo le 37 eh, odstotkov prebivalstva, v ZDA pa kar 51 odstotkov. To poudarjamo, kaj ti. Vemo, da so hrbtenica evropskega gospodarstva ravno majhna in srednje velika podjetja. In če želimo imeti več majhnih in srednje velikih podjetij, in to pravim kot socialist, če želimo imeti več trajnostnih delovnih mest, potem bi morali vključiti podjetniško izobraževanje v eh, šolah eh, in eh, na, v šole in, šolah in univerzah. ko družba, ko država vlaga v podjetništvo, je eh, dobiček izjemno visok. Razmer je 1 proti 40. In eh, to zagotavlja eh, rast, gospodarsko rast, ki jo ustvarjajo mladi. In zaradi tega mislim, da bi se morali poglobiti v to temo in da bi morali izkoristiti vse prednosti, ki jih ponuja eh, podjetniško izobraževanje. Mladi pa bi na to morali gledati kot na igro. Najlepša hvala. Eh, sedaj smo slišali vse prispevke. Ali želi eh, komisija kaj dodati? Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo na to uh, zelo zanimivo sejo. V uh, komisiji zelo uh, cenimo uh, to eh, pobudo, da okrepimo podjetniško izobraževanje v eh, Evropi. Še prav posebej bi eh, radi povdarili potrebo po holističnem pristopu k podjetniškemu izobraževanju. Radi bi vas opozorili na to, da je zelo pomembno vzpostaviti široko koalicijo, koalicijo eh, številnih partnerjev. Še prav posebej gre tukaj eh, za povezavo med formalnim in neformalnim izobraževanjem. Rada bi vas opozorila na delo mladih, na neformalno izobraževanje, ki lahko pomaga mladim pri pridobivanju številnih horizontalnih veščin, še prav posebej podjetniških veščin. Evropska komisija je primerna platforma za povezovanje vseh deležnikov. Tukaj govorim o eh, izmenjavi najboljših eh, praks, pa tudi o učenju s pomočjo vrstnikov. Kot kažejo nacionalna poročila, eh, so bile v državah članicah sprejeti že številni ukrepi na področju eh, podjetniškega izobraževanja mladih. Obstaja pa eh, potreba, da se še v večji meri učimo drug od drugega in da okrepimo izmenjavo izkušenj med državami članicami. Program Erasmus Plus eh, je že v veliki meri osredotočen na podjetniško izobraževanje. Ne le eh, v okviru prve prioritete, ampak tudi v okviru druge prioritete, ki se osredotoča na strateška partnerstva, na pobude mladih, eh, na zavezništva znanja in na povezovanje sektorjev izobraževanje učiteljev pa je področje, ki bi ga lahko še ukrepili v prihodnosti. Sedaj pa bi rada dala besedo še kolegu, ki bi me morda rad še dopolnil. Okay. Uh, also... Najlepša hvala. Jaz sem bolj odgovoren za izobraževanje. In mislim, da je zelo dobro, da imamo ta holističen pristop eh, k podjetniškemu izobraževanju. Podjetništvo bi moralo biti vključeno eh, v eh, vsa področja izobraževanja in sicer na vseh ravneh, v šolah, srednjih šolah in na visokošolski ravni. Kot je dejala kolegica, je podjetništvo na dnevnem redu že kar nekaj časa, na dnevnem redu Evropske komisije. Kot eh, veste, smo že leta 2006 eh, podali priporočila v tej smeri, tudi v Erasmusu eh, najdete podjetništvo na različnih mestih. Vprašanje, ki pa še ostaja, je, kako doseči dejanski napredek na tem področju. Torej, eh, zelo veseli smo, da je to eh, tudi visoko na vašem dnevnem redu in upam, da bomo dosegli eh, napredek na tem področju. Imamo nekaj konkretnih pripomb glede tega dokumenta, ampak mogoče bi bilo bolje, če bi se o tem pogovorili na dvostranski ravni z vašo poročevalko. Hvala lepa za to pripravljenost. Seveda cenimo aktivno udeležbo Evropske komisije. Besedo pa vračam kolegici Šojdrovi v zaključek te razprave. Najlepša hvala. Rada bi se prisrčno zahvalila za uh, vaše pripombe, za vaše prispevke. Uh, mislim, da bomo to lahko v veliki meri vključili tudi v eh, predloge sprememb. Želela sem izpostaviti eh, to splošno razumevanje eh, podjetniškega izobraževanja. Eh, po tej razpravi mislim, da bo potrebno to še nekoliko bolj eh, konkretno zapisati. Eh, tukaj govorim o eh, bolj natančnejšem zapisu, kar zadeva terciarno izobraževanje. Potem. Eh, pa uh, točka šest, Erasmus, tudi tukaj bi lahko bil zapis natančnejši. Imamo tudi predlog omrežja, ki naj bi ga vzpostavila Evropska komisija uh, in ki uh, naj bi pokrivalo vse države članice. To se mi zdi dober predlog. Zahvaljujem se vam za vse vaše pobude in eh, mislim, da bi bilo prav, da Evropsko komisijo zaprosimo tudi, da pripravi presojo vpliva. rada bi, da dosežemo tudi uh, konkretne rezultate. Tudi, torej, mogoče bi eh, lahko komisija ob koncu sklica uh, predstavila poročilo o tem, kaj se je zgodilo na tem področju, ali je bilo to omrežje vzpostavljeno, kakšni so bili rezultati uh, programov izmenjav in tako naprej. Hvala lepa vsem za to zanimivo razpravo. Seveda vas. Uh, Želim spomniti še na to, da bomo 14. julija eh, glasovali o tem poročilu. To bo naša zadnja seja eh, pred eh, poletnimi počitnicami. Predloge sprememb pa lahko vložite do 12. maja. naj eh, povem še, da je to poročilo zelo zanimivo. Eh, zanimiva pa je tudi analiza, ki je temelj eh, tega poročila. Sedaj smo v začetku izvajanja večletnih programov in zaradi tega je to poročilo zanimivo tudi za izvajanje programa Erasmus eh, in pa za program vse življenskega učenja. Seveda pri tem ne smemo pozobiti na zaposljivost. Seveda je potrebno izkoristiti eh, platforme, ki že obstajajo. Odbor za kulturo želi sodelovati z Evropsko komisijo. Hkrati pa želimo biti tudi ustrezno seznanjeni. Govorili ste o raziskavah. Eh, kolikor vem, je bila upravljena raziskava eh, določenih držav članic na to temo. Ne vem, ali bo ta raziskava posodobljena ali se bo sredotočala na vzpostavljanje mrež med eh, šolami, visokošolskimi ustanovami in podjetji, ki že imajo izkušnje na tem področju. Tukaj govorim o programu Erasmus, eh, o razvoju podjetniškega duha in tako naprej. Poleg tega pa mislim tudi na temo grozdov, eh, govorimo o aktivnem sodelovanju med neprofitnimi organizacijami, podjetji eh, in šolami. Potem pa imamo tudi veliko izkušenj z novimi začetnimi podjetji. Najlepša hvala za to razpravo. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. In sicer, ker je za poročilo diakonu. Naj vas spomnim še na sledeče, kajti morda uh, bodo določeni kolegi zapustili sejo pred koncem, upam, da ne. Jutri, kot sem že obvestila koordinatorje, bomo imeli skupno predstavitev, ki eh, sta jo predlagala odbora eh, za človekove pravice in pa odbor eh, za eh, kulturo, torej naš odbor na temo človekovih eh, pravic eh, in eh, ta predstavitev bo potekala tukaj v tretjem nadstropju. Govorili bomo o športnih eh, pobudah eh, in seveda sem spadajo eh, tudi naše pristojnosti na področju športa. Mislim, da je prav, da izmenjamo izkušnje z tega področja in da se osredotočimo tudi na politike na tem področju, ki jih je potrebno še okrepiti. Tako Kolega Djakono, beseda je vaša. Gracije. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi. Naš odbor so zaprosili, da pripravi mnenje o poročilu, za katerega je pristojni odbor Juri. Gre pa za možnost razširitve zaščite geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode. V prvi vrsti gre tu za rokodelske izdelke. Po našem mnenju bi vključitev teh proizvodov v sistem tudi spodbudilo celoten sektor rokodelskih izdelkov. S predstavniki tega sektorja smo se že sestali na neformalni ravni, tudi s kolegi iz komisije smo se že pogovarjali o tem, ali bi ti ukrepi lahko dobili večjo prepoznavnost z vidika. Kulturnega sektorja seveda podpiramo to vrstne ukrepe, je pa res, da potrebujemo tudi veliko bolj jasen pravni okvir. Naprimer, kakšna je povezava s krajem izvora, Mislim, da bi lahko na področju kmetijskih proizvodov to vrstne povezave veliko lažje vzpostavljali. Ko pa govorimo o drugih proizvodih, predvsem, ko gre za rokodelske proizvodne in tako naprej, je težje vzpostaviti takšno povezavo. Zato bi morali nekje navesti bolj jasno povezavo s krajem izvora, čeprav bi se odločili za drugačno obliko označevanje. Tehnološke inovacije so prav tako pomembne, morda se vam zdi to nekoliko protislovno. Če zaščitite nek rokodelski proizvod, to ne pomeni, da boste ta proizvod zamrznili v času. Tudi to vrstni umetniki imajo lahko bolj proste roke. Pomembno pa je, da kakršna koli tehnološka inovacija ne vpliva negativno na proizvod ali pa na sam postopek. Mislim, da bi ta sistem tudi na lokalni ravni ohranil vse te veščine, ki so se ohranile več stoletja ali celo tisočletij in ki bi bile sicer ogrožene. Obrtniki v vseh državah potrebujejo zaščito. Sam sem seboj prinesel tudi vzorec, morda se vam bo zdelo smešno, ampak saj sem želel, da bi nekoliko nasmejal tudi kolege s tem proizvodom. Poglejte, kako lahko trenutno stoletje povežete s prejšnjim. Da. E, zlukru, posedal... Če vam je všeč, lahko pokličem v domovino in dobim takšne ovitke za toliko prenosnikov, kot želite. Hvala. Česta, jeste, a česte port laptop, jeste fakut. Uh, Ta torba za prenosnik je bila narejena v podonavski kotlini ženska jo je izdelala. Donava je tudi reka, ki povezuje več držav v Evropi. Še veliko več bi vam lahko povedal o tem proizvodu. Zdi se mi, da je ta tematika zelo bogata, prava zlata jama. Zagotovo se bomo o tem še pogovarjali. Govorimo namreč o oživljanju predmetov kulturne dediščine ki nas bogatijo, ki nam dajo tudi identiteto, kulturno identiteto. Te umetniške izdelke treba obnoviti, jih uživiti, zato pa potrebujemo posameznike, ki imajo takšno znanje, da bodo znali to vrstne proizvode izdelovati, naprimer keramični izdelki. Potem vitraži, tudi zelovanje vitražev je tradicionalna umetnost in kmalo ne bo več oseb, ki bi znale izdelovati naprimer vitraže, zato ker se bodo izgubile veščine, ker se bo izgubilo znanje. Mislim pa, da smo moralno dolžni storiti več za to, da se to vrstne umetnosti zaščitijo. Fika. Hvala lepa. Ta predstavitev je bila zelo učinkovita, tudi simbolično ste jo ponazorili. Komisija je že pripravila zeleno knjigo na to temo, vse zadnje gre za zelo pomembno tematiko. To tudi kaže, da obstaja interes za zaščito nekmetijskih proizvodov, tudi ustvarjalna umetnost, obrtniška umetnost sta pomembni, veliko lahko še povesta in data vsem. Kolega Nekov je prosil za besedo, potem pa sta se priglasila še dva kolega. Izvolite. Ja. Уважаеми колеги, Хвала лепа, Силвия. Hvala lepa gospodu Diakonu za konstruktivno upravljeno delo. To mnenje se mi zdi zelo ravnoteženo, osredotoča se na potrebo potem, da se na evropski ravni vzpostavi pravni ukvir. Gre za proizvodnjo izdelkov ročne obrti in drugih tradicionalnih predmetov, torej nekmetijskih proizvodov. Če ne bomo proizvodov z geografsko označbo zaščitili, se bo lahko tudi to vrstna umetnost uničila. Zato podpiram sistem, ki ga predlagate v tem mnenju, torej da bi imeli sistem geografskih označb za nekmetijske proizvode, s tem bi zaščitili sektor, ustvarili nova delovna mesta v sektorju proizvajanja tradicionalnih dobrin in proizvodov. Sam sem se predvsem osredotočal v okviru tega mnenja na ohranjanje kulturne dediščine, ki jo predstavljajo nekmetijski proizvodi. Pomemben je tudi sam proces proizvajanja tovrstnih izdelkov. Socialno-kulturna dediščina na tem področju je zelo bogata, zato jo moramo ohraniti in tudi prenesti na naslednje generacije. To je vse del naše identitete, pa tudi del naše kulturne dediščine. Če bomo to zaščitili na evropski ravni, bodo proizvodi postali tudi bolj prepoznavni, prepoznaven bo tudi sam proces proizvajanja teh izdelkov, ki so kakovostni To je zelo pomembno z vidika zaščite evropske kulturne dediščine, predvsem pa bi morali lokalnim proizvajalcem zagotoviti pošteno plačilo za te izdelke. Zato menim, da bi morali več ulagati v izobraževanje in usposabljanje posameznikov, ki znajo proizvajati takšne nekmetijske proizvode. S tem bi tudi ti obrtniški poklici postali bolj privlačni. Države članice bi morale podpreti pobude za to, da se zagotovi tudi večja podpora tradicionalnim obrtem, tradicionalnim proizvajalskim procesom. Na tak način bi zagotovili tudi bolj trajnostni kulturni turizem. Te veščine bi morali zagotavljati že v šolah. Učni načrti bi morali vsebovati tudi predmete na temo tradicionalnih znanj in veščin na regionalni ravni. To znanje bi se moralo prenašati med posameznimi generacijami, poklici, med regijami. Pomembno je tudi to, da se zaščita razširi Tradicionalne poti so pomembne v tem oziru. Sam sem bil na misiji v Španiji. Geografske označbe bi po mojem spodbujale tudi razvoj tovrstnih poti. Lahko bi imeli naprimer keramično pot. To je dober primer. Poti, ki jih imam sam v mislih. S tem bi tudi posamezne regije, znane po svojih keramičnih izdelkih, postale bolj prepoznavne, med seboj bi se povezale, s tem bi tudi okrepili turistične destinacije na tem območju. Hvala lepa, kolega. kolegica McClarkin. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa tudi poročevalcu. V EKR še nismo povsem prepričani v to, da je smiselno zaščititi nekmetijske proizvode, zato smo tudi prosili komisijo, da pripravi oceno učinka na evropska podjetja. Zanima nas tudi stroškovna učinkovitost, kakšne so možne omejitve oziroma pomenkljivosti, ali resnično želimo ohranjati zastarele metode, jih uveljavljati, s tem bi morda omejili inovativnost, pa tudi proizvajanje novih izdelkov. Ne moremo tega modela enostavno prenesti na nekmetijske proizvode. Razmišljati bi morali o tem, kako bomo upoštevali različnost proizvodov znotraj teh modelov zaščit geografskih označb, znotraj posameznih držav za različne proizvode. Nekmetijske proizvode so države članice že lahko same zaščitile, pa tega niso vse storile. Zato me zanima, Kakšno je mnenje komisije? Zakaj države članice niso sprejele to vrstnih sistemov? Ali se jim je zdelo, da ti sistemi zaščite niso dovolj učinkoviti, nimajo dovolj vrednosti? Zagotoviti moramo več fleksibilnosti in hkrati jamčiti tudi za kakovost proizvodov. Pomembni so tudi načini proizvodnje. Geografske označbe so ponekod omejene na področje petih kilometrov. Zato bi morali razmisliti o tem, kako restriktivni bi znali biti s temi ukrepi. Več bi se morali podučiti o teh vprašanjih, bi si pa resnično želela vedeti, koliko držav članic je sprejelo zaščito geografskih označb za nekmetijske proizvode ali obstajajo kakšni statistični podatki s tem v zvezi, koliko takšnih sistemov obstaja, na kakšen način bi lahko sprejeli takšen sistem na evropski ravni, če bi se zanj odločili. Vseeno pa si pridržujemo pravico, da zastavimo dodatno vprašanje s tem v zvezi. Mislim, da ni enostavno vse skupaj. Ne moremo reči, ja, to bomo zaščitili in vse bo popolno. Moramo biti vendarle nekoliko bolj previdni. Obstajajo pa zelo kakovostni proizvodi, ki bi jih lahko zaščitili, naprimer ta torba za prenosnik, ki ga je pokazal poročevalec. Ne želimo biti preveč protekcionistični, kajti s tem bi lahko storili ravno obratno od tega, kar želimo, to pa je, da se naši proizvodi spodbujajo po svetu. Hvala lepa, kolegica. Gospa Boksor. Thank you. Köszönöm szépen. Egyetértek a. Hvala lepa gospa predsednica. Gospod poročevalec je že omenil, da bi morali zaščititi svoje kulturne proizvode. Mislim, da so ti proizvodi pomembni tudi z vidika zgodovine posameznega naroda ali države. Mačarska vlada je na tem področju že storila korak naprej določene mačarske proizvode spodbujamo, jih tudi ohranjamo zlasti, ko gre naprimer za keramične izdelke, ko gre za različne tekstilne izdelke iz posameznih krajev. Mislim, da je zaščita to vrstnih proizvodov pomembna, zato ker gre za zaščito kulturne dediščine, tako da tu ne gre zgolj za vprašanje geografskih označb. Mi želimo podpreti te ukrepe, ker gre po našem mnenju za pozitiven protekcionizem, kajti ščitimo kulturno dediščino. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Trupel. Hvala lepa. Hvala gospodu Diakonu. Sama bi rada povdarila predvsem potrebo potem, da se upravi poglobljena študija o prednostih, pomankljivostih. Zato bi se sama bolj zauzemala za bolj previden pristop. Mislim, da potrebujemo več vedenja o tem, kaj bi vse skupaj pomenilo v praksi. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Komisija, bi se vi odzvali? Yes. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica komisija pozdravlja predlog odbora za kulturo in izobraževanje. Vi podajate mnenje odboru za pravne zadeve. Vaš odbor se zanima predvsem za zaščito avtentičnih nekmetijskih proizvodov. Običajno se ti proizvodi proizvajajo skladno s tradicionalnimi praksami, so del kulturne dediščine. Vi pravite, da bi s tem zaščitili tudi tradicionalno znanje in veščine. Komisija pozdravlja zanimanje interesa oziroma zanimanje odbora za to vrstno vprašanje. Dobro je, da bi tudi potrošnika obvestili o tem, kdo je avtor proizvoda tem sistemom geografskih označ bi lahko tudi spodbudili ustvarjanje novih delovnih mest, dali nov gospodarski zagon, podprli bi mala podjetja, povečali bi privlačnost posameznih območij. Komisija se še ni odločila, ali bo razširila sistem geografskih označb na evropski ravni tudi na nekmetijske proizvode. Upoštevali bomo seveda tudi mnenje vašega odbora pri naših nadaljnih razmišljanjih. Predvsem nas zanima, kako bi bilo možno tehnološke inovacije povezati z kakovostjo in avtentičnostjo končnega proizvoda. Prednost moramo dati tudi povezavi z območjem izvora. Sprejeti je treba ključno pravilo, zlasti, ko gre za uporabo geografske označbe izven tega območja, kjer je zaščitena. Komisija bo poštevala tudi predloge v smeri upoštevanja pravil za geografske označbe na nacionalni ravni. Mi se želimo izogniti kakršnim koli pretiranim birokratskim postopkom pri registraciji tovrstnih proizvodov na evropski ravni. Na voljo je že zelena knjiga, kot ste rekli, vi pripravljate mnenje, mnenje pripravljate tudi odbor regij in ekosok. Mi bomo upoštevali tudi mnenje vašega odbora, s tem bo tudi komisija veliko lažje opredelila pot za nadaljne delo. Hvala mislim da je to res zelo pomembno vprašanje vesela sem da je kolega diakonu pripravil uravnoteženo mnenje vse te pripombe ki ste jih izpostavili so merodajne tudi vprašanja ki ste jih omenili bi lahko bolj poglobljeno obravnavali omenjali ste oceno učinka določene zadeve ste spostavili, predvsem tiste, ki se vam zdijo bolj problematične. Zdi se mi, da bi lahko znotraj odbora sodelovali. Sodelovali bi lahko tudi s komisijo, kajti potrebujemo dodatne ocene, dodatne informacije, zato da podamo bolj utemeljeno mnenje. Nekatere države že priznavajo vrednost teh proizvodov To so proizvodi, ki so vezani na znanje in veščine. Znotraj posamezne države lahko bi več vlagali tudi v inovacije. Kolega Diakono tudi omenja v svojem mnenju dejstvo, da se ne bi smeli osredotočati zgolj na tradicijo, temveč tudi na inovativnost. O tem bomo še razpravljali tudi v tem mnenju. 12. maj, 16. juni. To sta datuma v časovnici. Poročevalec in poročevalci v senci se bodo zagotovo še pogovarjali s komisijo, zato da bi pridobili bolj poglobljene informacije o zadevah, ki ste jih omenjali. Prego, Diakonu. Kolega Diakonu. Uh, eh, Forte skurt. Uh... Zelo na kratko. vse, kar ste rekli, drži, biti moramo previdni. Vsaka študija je dobrodošla na katero koli temo. Mislim, da bi to moralo biti zavezujoče, bi pa vseeno rače nekaj dodal. V moji vasi so vse peči iz terakote izdelali pri enem samem posamezniku. Obstaja grič, kjer se najde ta glina, ki jo gospod potrebuje za izdelavo peči iz terakote. V 90. letih, ko so podjetja propadala in so se tovarne zapirale, sem se pogovarjal z nekdanjim sošolcem. Vprašal me je, kaj naj storijo, ker nimajo dela. In takrat sem potem vprašal, ali je ta možak, ki je izdeloval peči, še živ. Rekli so mi, da je še živ, da ima sedem otrok in da je vseh teh sedem otrok odšlo v mesto, kjer imajo delovna mesta, da so postali inženirji, da ne znajo delati to vrstnih peči. Zato sem sam predlagal sošolcem, da se obrnejo na tega možaka, ki zna delati to vrstne peči, da jih nauči, Danes v moji vasi obstaja sedem delavnic oziroma obrtniških delavnic, kjer proizvajajo peči iz terakote, torej iz gline iz preomenjenega hriba v vasi. In noben od teh sedmih obrtnikov ni otrok od preomenjenega gospoda, kar pomeni, da so se vse te obrtniške veščine prenesle na druge osebe. Morda ste videli film Ljubljav, Tarkovskega in največji problem tam je bil, kdo zna izdelati zvonec. Če ste gledali ta film, potem veste, da je obstajal en otrok, ki je znal izdelovati zvonove. In ta otrok je bil potem zelo vreden zaradi svojega znanja. Sam se bojim, da bo do vse te obrtniške veščine izginile, da bomo odšli v supermarkete in tam kupili proizvode, ki se proizvajajo v velikih tovarnah. Ja, kolega, mislim, da se vsi strinjamo s tem. Bogatstvo Evrope je tudi kulturna raznolikost, ne moremo pa zagotavljati raznolikosti, če ne bomo spodbujali, jo ohranjali, jo vrednotili. Zagotovo bomo našli kakšen način, kako vse to vključiti tudi v vaše mnenje. Hvala lepa še enkrat tudi za predanost, s katero pripravljate to mnenje. To je zelo pomembno. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko, novi izziv in strategije za spodbujanje turizma v Evropi. Za Lizbonsko pogodbo je tudi turistični sektor postal sektor, za katerega je pristojna Evropa, čeprav tudi znotraj tega sektorja še vedno nač, velja načelo subsidijarnosti. Odbor Tran pripravlja prvo poročilo na to tematiko. Komisija je že objavila prvo sporočilo na temo turizma. Tudi mi smo takrat v odboru obravnavali tisto sporočilo. Mi se zauzemamo predvsem za kulturni turizem. Kolega Morgano, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospa predsednica. Seveda sem zelo vesel, ker lahko predstavim nekaj predlogov, ki sem jih vključil v svoje mnenje na temo novi izzivni strategije za spodbujanje turizma v Evropi. 1500 znakov je obseg mnenja, to moramo spoštovati zato je precej kompleksna naloga, kako vse omeniti v tem mnenju, ne moremo stvari preveč podrobno razdelati. Verjetno ste prebrali oziroma lahko preberete v tem mnenju, da sem povdaril predvsem tiste zadeve, ki se meni zdijo ključnega pomena. Odboru za promet bi morali posredovati ta ključna sporočila. Vi ste že povedali, da je odbor za promet pristojen za to vprašanje. Se pravi, kulturni turizem je zelo pomemben z gospodarskega in socialnega vidika. Turistični sektor je tudi v pristojnosti našega odbora. Potem zelo veliki ziv je, kako najti nove možnosti za ohranjanje in vrednotenje kulturnega in naravnega bogatstva v Evropi, sočasno s tem, da se razvija tudi gospodarski sektor, kako najti ravnotežje pomembno je, da ustvarjamo tudi nove umetnine, novo umetniška dela in kulturno dediščino. Ne smemo se ozirati zgolj v preteklost, ampak tudi v prihodnost. Spodbujati je treba turizem in znotraj turizma moramo dati večji podarek ne zgolj pobudam in programom, ki že obstajajo. Spodbuditi je treba tudi predlog, da se oblikuje evropska izkaznica na tem področju. S tem bi lahko tudi bolj poudarili in opozorili, na kulturni evropski turizem, predvsem kakovostni kulturni turizem. Evropski kulturni turizem, kakovostni turizem je zelo pomemben tudi pri kulturnem izobraževanju. Če državljani niso izobraženi, če mi nismo izobraženi za to, da bi znali ceniti kulturo, potem težko kulturo opazimo ali smo na njo pozorni zato bi morali od najmlajših let poskrbeti za izobraževanje, tudi od teh vidikih najprej znotraj družine, potem v šolah, najti je treba načine, kako posredovati to vedenje. Izkušnje vendarle imamo na tem področju. Potem pa bi morali poskrbeti tudi za potrebe državljanov, ki imajo specifične potrebe, naprimer starejše osebe, invalidne osebe, družine z majhnimi otroki, tudi njim bi morali zagotoviti čim širši dostop do kulture. Če sem lahko zelo ekspliciten, pri invalidnih osebah bi to pomenilo, da se zagotovi ustrezen dostop do samih zgradb, olajšati pa bi morali tudi delo spremljevalcev teh invalidnih oseb, lahko bi zagotovili tudi posebna parkirna mesta za njih. Sam v mnenju predlagam tudi to, da bolje upravljamo z evropsko kulturno in naravno dediščino. Vemo, da je to naše bogatstvo, eno od naših temeljnih bogatstv. Imamo zelo obsežno kulturno dediščino, zaradi tega je Evropa tudi ena od ključnih svetovnih turističnih destinacij. Kulturni turizem je bistvenega pomena tudi za zagon gospodarske rasti in zaposlovanja. 40 odstotkov celotnega turizma na evropski ravni predstavlja kulturni turizem. Če pa upoštevamo, kakšne komunikacijske možnosti obstajajo danes na svetovni ravni, moramo biti zmožni pritegniti seveda nove turiste, predvsem pa bi morali najti ustrezno ravnotežje med strategijami, ki se zauzemajo za širjenje kulturnega turizma in težnjami potem, da se kulturna in naravna dediščina v Evropi zaščiti. Še par primerov, da bom bolj ekspliciten. Že danes prihaja do objektivno gledano neuzdržnih situacij, naprimer, ko velike križarke priplujejo v Benetke, potem Alhambra v Granadi, tudi tam so omejili število obiskovalcev. Tudi v Dubrovniku ali pa v Pragi so že omejili število obiskovalcev, kajti tudi tam prihaja do prihoda kritične mase turistov. Evropska komisija bo, upam, podprla moj predlog in sicer, da se preveri praktična izvedljivost tega, da se oblikuje Evropska kulturna izkaznica. Podobno kot obstaja naprimer UNESCO-va kartica za študente in takšna kartica bi potem omogočila vstop v muzeje, v teatre in tako naprej. S tem bi lahko dali dodatno vrednost tudi evropskemu kulturnemu turizmu. Z praktičnega vidika bo to zelo koristno za naše državljane, istočasno pa bomo s takšno kulturno kartico oziroma izkaznico prispevali k krepitvi evropske kulturne identitete. Vem, da sem vzel že dovolj časa, ampak vseeno naj povem še to, da nameravam predložiti dodatne predloge sprememb k mojemu mnenju. Želel bi si, da se izredno navede učinkoviti programi in učinkovite pobude, ki se izvajo na evropski ravni, te bi želeli ohraniti, vemo pa, da se precej težko zagotavljajo finančna sredstva, da že tam merimo moči. Ohraniti je treba evropske kulturne poti, ohraniti je treba znak evropske kulturne dediščine in tudi ustvarjalno Evropo. Naj povdarim še to. Zelo pomembno je, da nadaljujemo z digitalizacijo. Tudi to je bistven vidik. To je povezano tudi z inovativnostjo, predvsem MSP-jev. Prizadevati pa bi si morali tudi zato, da naredimo posamezna območja in kraje bolj prepoznavne, tiste, ki si to zaslužijo. S tem sem zaključil. Z veseljem pa bom prisluhnil vašemu mnenju, vašim pripombam ali čemorkoli že. Zdi se mi, da je to pomembna priložnost za to, da se o tem pogovorimo in parlament in ostale institucije bi morale temu posvečati veliko pozornost. Hvala lepa. Gospod Morgan, sedaj poročevalci v senci, gospod Zavorakis.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 Eh, tudi um, verski turizem, gastronomski turizem, vinski turizem recimo. Nedavno sem prebral poročilo gospoda Fisisa, ki je, kjer piše, da je gastronomija drober sprožilec za potovanje ljudi. Potrebujemo dobre programe za izmenjave med mladimi. Zlasti bi želel poudariti pomen športnega turizma to bi lahko prineslo velik, velik razvoj na področju turizma. Pri organizaciji teh eh, dogodkov in izmenjavi vedno vsi ti dogodki pritegnejo veliko sredstev in ljudi treba je povdariti tudi izobraževanje in usposabljanje v turizmu. Ključnega pomena je, da partneri vedo, kaj počnejo in tukaj bi EU lahko odigrala veliko vlogo. Gospod Morgan, očestitam vam za odlično upravljeno delo vem, da niste mogli izraziti in napisati vseh svojih mnenj. Imam pa kar nekaj predlogov sprememb, ki bodo vključevali to, kar sem doslej povedal. Hvala. Gospod Zembaski. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги. Najlepša hvala, gospod, gospa predsedujoča, dragi kolegi. Želel bi čestitati poročevalcu. Njegovo poročilo je izjemno zanimivo in tema je tudi izjemno pomembna. Kulturni turizem, športni turizem, vsi ti, vse to so vrste turizme, ki jih lahko še nadgradimo. Evropska unija ima tukaj m, mm, dopolnilno ulogo, lahko spodbuja konkurenčnost na tem področju. Vse to piše v členu E195 um, pogodbe o delovanju EU. Vse, kar Evropa počne, je seveda prostovoljno. Bul Bolgarija ima dobro razvito turistično industrijo, vendar pa če jo primerjamo z turistično industrijo v drugih državah, vidimo, da se lahko še veliko naučimo. Uh, in eh, seveda je pomembna tudi kulturna dediščina in prizadevati si moramo, da bi jo ohranili. Veliko zanimivih stvari lahko pokažemo, um, torej arheološke ostanke in tako dalje. Kulturni turizem ohranja evropsko kulturno raznolikost. Turizem tudi uh, osem tisoč uh, eh, delovnih mest, eh, tri cela tri odstotka ljudi uh, v Evropi se ukvarja z turizmom. Uh, to je podobno tudi kot v drugih sektorjih. Rast in zaposlovanje sta pomembni temi. In tukaj ima tudi turizem zelo pomembno vlogo. Težko je uskladiti načela o kakovosti turizma in prihaja do različnega pristopa k kakovostnem turizmu v različnih delih Evrope. Mislim, da bi standardi o kakovostnem turizmu lahko pomagali državam, tako da bi poznali kaj je kakovost in turizem. Nekatere države imajo nacionalne in regionalne standarde o kakovosti turizma, to je prostovoljno. Mi v Bulgariji takih standardov nimamo. Razen ocene turističnih zmogljivosti, ki so nekoliko sporne, kaj ti ne ocenjujejo same storitve. Um, torej vse kar bi spodbujalo turizem bi bilo zelo koristno morali bi proučiti digitalni svet in njegov vpliv na turizem in zlasti na kulturni turizem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ključuk. Najlepša hvala. Hvala gospodu Morganu, da je poudaril zelo pomembne točke, sam pa bi želel nekaj dodati. Evropa je ključni Eh, kulturna destinacija in tako za domače kot mednarodne turiste. Vendar pa ta trg še raste, eh, ne raste več oziroma izgublja delež na račun drugih destinacij. Treba je promovirati um, evropsko Um, evropsko raznolikost z različnimi turističnimi produkti in tehnologijami in zagotoviti trajnostni razvoj. To mislim, da je ključnega pomena. Upoštevati je treba tudi naložbe v ljudi in to je pogoj za konkurenčno rast. Ta sektor sam v tem sektorju ni dovolj izobraženih ljudi in treba je zagotoviti večjezične, eh, večjezični in dobro izobražene eh, človeške vire. Poleg tega bi morali povdariti pomen investicij, zato da bi dosegli trajnostni, trajnostno rast in tradicionalno bogatstvo pa tudi okolje. Izmenjava dobrih praks med državami, članicami, eh, regijami in deležniki je ključnega pomena. Sodelovanje med raziskovalnimi institucijami, muzeji, turističnimi institucijami in drugimi deležniki bi morali spodbujati za to, da bi razvili inovativen in trajnostni produkt turizem turistični operaterji bi morali delovati na strategijah ki bodo zavarovali okoljsko in kulturno raznolikost in tako bomo izpolnili tudi turistični potencial s tem pristopom bomo tako promovirali našo edinstveno kulturno dediščino in se borili proti brezposelnosti in revščini. Hvala, gospa Trupel. Najlepša hvala gospodu Morganu za njegovo predstavitev poročila. Želela sem se dotakniti naslednje točke. Omenili ste, da potrebujemo trajnostni kulturni turizem. In tudi gospod Kuček je povedal, da bi morali izkoristiti najboljše prakse z cele Evrope. Recimo problem, um, velik problem so križarke, ki um, ko pristanejo, um, mm, izpustijo veliko CO2 -ja in morali bi zagotoviti v pristaniščih energijo, ki prihaja iz obnovljivih virov. In tukaj resnično potrebujemo spremembe. Vemo, da je državljani uh, želijo uh, Um, trajnostne načine kulturnega turizma. Recimo v Grčiji mislim, da je to velik težavo. Vemo, kaj bi lahko naredili na grških otokih recimo in zato bi vas želela pozvati, da se usredotočite na to. Veliko prostora je še za izboljšave na tem področju. Hvala. Gospa Svedrova. Najlepša hvala. Tudi sama bi se želela zahvaliti gospodu Morganu za to poročilo, ki zagotavlja nov pristop k prometu. Pozdravljam tudi jasnost, um, kateri govori o športnem turizmu. Šport je razlog za potovanja. Uh, um, ne samo za obisk potnih dogodkov, ampak tudi recimo kolesarski turizem. Potem pa še zadnja točka. Če greste recimo v gledališča ali pa v knjigarne, uh, je treba pogledati obe strani medaljete. Če recimo obstajajo neki popusti, potem morajo ti popusti eh, ciljati na mlade ljudi ali pa na družine. Če pa nudite popuste, potem um, to. Potem recimo tudi, um, seveda pomeni manjša zaslužka za določene in to je treba nekako nadomestiti. Uh, in recimo popusti za določene skupine ljudi, če se udeležijo določenih kulturnih dogodkov, bi podprla, vendar pa moramo nekako kompenzirati to pomankanje eh, zaslužka. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mm, zelo cenim poročilo gospoda Morgana zlasti, ko je govoril o potencijalu za kulturni turizem. Obstajajo nekateri vidiki, s katerimi se moramo soočiti, recimo dostop za ljudi z invalidnostmi. Želel bi povedati to, kar je gospod Jakono povedal. Obstaja povezava med tem, da lahko bi uporabili potencijal kulturne, eh, dediščine kot sredstvo za um, torej povečanje turizma in za privabljanje ljudi, za privabljanje ljudi, ki niso tako zanimivi, ampak bi jim pokazali, kaj lahko počnejo na teh krajih. Hvala za to zanimivo razpravo. Ima, želi komisija kaj dodati? Ne. Potem besedo predajem gospodu. Ma Morganu. Sama pa bi želela še nekaj dodati. Kulturni turizem je specifičen. Nam, torej gre za stvari, ki jih ne moremo. Eh, preseliti, gre za nekaj evropskega in to je pomembno in ta eh, trend eh, raste in to je zelo dobro. Torej, splošni, splošna tema je, kako osvojiti nove, novo publiko, kako poslati poročila nekim ciljnim skupinam. In mislim, da tukaj lahko uporabljamo tudi nove možnosti, recimo digitalizacija. Potem imamo turizem, ki je povezan s kulturnimi dogodki, naprimer festivali, um, kinematografski festivali, pa, neke, pa potem recimo razstave uh, in tako dalje. Evropska festivalska platforma je recimo nek element, ki lahko privabi turistem in potem kako spodbojati dostopni in turizem, ki bi bil dostopen tako z gospodarskega vidika, kot tudi eh, za um, ljudi z invalidnostjo. Obstajajo že take izkušnje, recimo v Italiji, ki so bile zelo uspešne, verjetno so tudi v drugih državah. Odločili smo se, da bomo brezplačno ob nedeljah odprli muzeje in obisk se je kar potrojil. To so izkušnje, ki verjetno obstajajo tudi v Angliji in v drugih državah, ampak države članice morajo razmišljati o tem, kako bi spremenili torej ponudbo veliko ljudi um, ne potuje zaradi tega, ker ne poznajo in, ali pa nimajo ekonomskih sredstev. In zato mislim, da je to zelo pomemben uh, predlog. Potem poklici v turizmu, to je kakovost sprejema, ki ga moramo izboljšati in to bi lahko bilo ravno tako pomembno. Izvoli, Luigi. Eh, Nimam kaj dodati, lahko se samo zahvalim vse pripombe, ki sem jih slišal, bom skušal poštevati, zlasti kar je povezano z trajnostjo, to je danes zelo pomembna tema. Bolj kot si želiš um, velikega obiska, moraš se zavedati, kaj bo tudi to prineslo. Govoril sem o pravem ravnovesju, ravno zato, da bi se izognili takim situacijam, zato da ne bi nek eh, dodatek drugje pač nekaj oduzel. Mislim, da smo danes vsi zelo pozorni na kulturo in mislim, da je to dobro izhodišče. Sedaj pričakujem vaše predloge spremem. Vem, da nas čas priganja. Če se pravilno spominjam, je rok za predloge sprememb 12. maj in glasovanje 15. in 16. junija, če se prav spominjam. In v tem času bomo poročilo dopolnili in podarili bomo vidike, ki smo jih sedaj slišali. Si, potrjujem, glasovanje v odboru bo potekalo 16. junija. V odboru Tran bodo glasovali septembra. Predlogi sprememb 12. maja do 12. Sedaj pa prehajamo na druge točke na dnevnem mm, redu in sicer na razno. Tukaj imamo. Ne. Želela sem vas obvestiti, da bo naslednji sedaj 15. junija od 15. do 18.30 in 16. junija od 9. do 12.30 sedaj pa brez navzočnosti javnost. Žal mi je, da so študentje iz italijanskih šol ravno kar se nam pridružili, ravno na koncu. Gre za dijake z njihovimi učitelji iz Montefeltra in Sassa Corvara. Gre za šole, ki. Zato da bi jo rešili, so v eni sami instituciji združili vse različne usmeritve, šolske usmeritve. Seveda je bilo tukaj um, vloženega zelo veliko prizadevanj in dela. Žal mi je, da smo na koncu dela našega odbora, ampak mislim, da je to za vas pomembno, pomemben dan. In da sem vam že pojasnili, kako delujejo evropske institucije. Pozdravljam vas znova. Žal lahko ostanete samo za pet minut, potem bomo besedo predali kolegici, ki bo poročala kolegici um, Kamer Ebert, ki bo poročila o neformalnem trialogu o enotnem telekomunikacijskem trgu. Dragi kolegi, prosim, samo trenutek počakajmo, potem nas bodo dijaki zapustili. Resnično se opravičujem, upala sem, da boste prišli nekoliko prej.